Preden bomo začeli z današnjim plenarnim zasedanjem, želim spomniti na žrtve gozdnih požarov na Portugalskem in v Španiji v zadnjih tednih. Tako kot sem že rekel na Evropskem svetu, je to zaskrbljujoč pojav in tirja našo pozornost. V letos je več kot 750 tisoč hektarjev gozdov pogorilo v Evropi in več kot 100 ljudi je umrlo samo na portugalskem. Zato sem prepričan, da je nujno potrebno, da vzpostavimo Evropsko enoto za odziv, tako da bi prebivalstvo dobilo tudi takojšno pomoč v primeru, ko to potrebuje. Razen tega smo sprejeli odločitev eh, skupaj s predsednikom Tuskom in predsednikom Junkerjem, da bomo prebivalcem, ki jih je prizadel ta požar, da um, bomo ji um, podelili Um, um, torej, denar iz nagrade, ki je bila podeljena prejšnji teden ob jedu. S tem želimo izkazati solidarnost eh, prebivalstvu in žrtvam v Španiji in na Portugalskem. In želim povedati um, oziroma predragati minuto mavka za vse te žrtve. Um, in tudi za vse žrtve eh, orkana Ophelia na Irskem. desidero altresì. Razen tega vas želim obvestiti, da bo jutri pred glasovanjem eh, bomo imenili, imeli minuto mavka v spomin na Dafne Caruana Galicijo, novinarko iz Malte, ki je bila barbarsko umorjena v atentatu v prejšnjem tednu. Torej, to kratek. M, mm, kratek spomin eh, bomo opravili jutri, kajti povabil sem tudi svojce novinarke, ki bodo jutri prisotni tu na tribuni. Thank you.